Good afternoon, dear colleagues. Uh, <clears throat> welcome. I apologize for a small delay, but. Lep pozdrav, kolegi in kolegice. Spremljamo volitve v Ukrajini, se upravičujem za to krajšo zamudo. Ukrajinski eh, mediji želijo vedeti, kako in kdaj bomo spremljali te volitve na lokalni ravni prvič po zgodovini po Gruziji in Kosovo. Kot ste videli, se danes se osredotočamo na dve temi. Najprej vloge Evropske unije v Združenih narodih, kako bolje uresničiti cilje zunanje politike Evropske unije. In pa še druga tema na dnevnem redu, ki smo jo malce spremenili, gre za izmenjavo mnen s Kristanom uh, Leflerjem. Odgovorjenje za odnose s Kubo točko o znanstveni diplomaciji pa smo preložili na nek drug datum. Dnevni red je sprejčeni komentarjev, kar pomeni, da se lahko takoj lotimo obravnave tretje točke. Gre za drugo obravnavo osnutka poročila kolega Pava Hajrajnena. Več naših članov in članic je v zadnjih mesecih trdo delalo na tem poročilu. Gre za izjemno pomembno poročilo, ki obravnava večjo vlogo Evropske unije znotraj sistema eh, Združenih narodov. Prizadevati si moramo za to, da uresničimo eh, naše glavne cilje za, na področju zunanje politike. Eh, pripravili smo več predlogov sprememb, pet drugih odborov je pripravilo mnenje za naše poročilo, poročevalec in poročevalci v senci pa so pripravili 24 kompromisnih predlogov. Izpostaviti je treba tudi dejstvo, da smo ob prvi obravnavi poročila izpostavili, eh, da to ni del našega letnega eh, poročila o Združenih narodih. To poročilo je eh, namenjeno obravnavi naših ciljev zunanje politike. Poskušali bomo maksimizirati naš učinek znotraj združene, Združenih narodov, eh, ki so globalna organizacija. Sedaj bom besedo predal gospodu Vajrajnenu, ki bo povedal, kaj se je zgodilo eh, do sedaj. Glasovali pa bomo jutri do povdan. Gospod Vajrajnen, izvolite. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, Hvala za besedo, hvala za to, da ste predstavili eh, idejo tega poročila. To ni letno poročilo Združenih narodov, kot ste dejali, gospod predsedujoči, gre za poročilo, s katerim bi eh, radi okrepili možnosti in priložnosti Evropske unije za to, da vplivamo na globalni razvoj dogodkov znotraj sistema Združenih narodov. Sam sem sicer predlagal malce širši naslov poročila. Eh, govorili bi lahko o globalni vlogi Evropske unije, ampak omejili smo se na Združene narode. To pa ni tako eh, oska omejitev. Združeni narodi namreč pokrivajo vso večstransko sodelovanje v svetu. Edini element, ki ga pogrešamo, pa so bilateralni odnosi eh, s skupinami držav, zunaj Evropske unije in s posameznimi državami zunaj Evropske unije. Smo pa druge elemente vseeno vključili v to poročilo oziroma osnutek poročila. Če želimo okrepiti naše eh, zmožnosti, da uresničujemo cilje zunanje politike na globalni ravni, potem moramo najprej okrepiti možnosti, ki jih omogoča sam sistem Združenih narodov. Okrepiti moramo možnosti za globalno upravljanje okrepiti tudi, tudi sam sistem Združenih narodov na globalni ravni. Drugič, povečati moramo naš vpliv znotraj eh, tega sistema. In eh, to je srčika tega poročila. Struktura samega poročila je razmeroma preprosta. Najprej sem izpostavil cilje zunanje politike Evropske unije, ki izhajajo iz pogodb. Na to opišemo sistem Združenih narodov in na to imamo še operativni del eh, tega poročila, ki govori o tem, kako uresničiti te cilje. Sistem Združenih narodov ima dva stebra. Listina je bila napisana pred 70 leti, imamo varnostni svet in pa ekonomski in socialni svet. To sta ta dva stebra. V tem osnutku poročila sem sam podal več predlogov za to, kako okrepiti in reformirati eh, varnostni svet, kako izboljšati njegovo delovanje. Vsi pa vemo, da so radikalne spremembe v varnostnem svetu v praksi nemogoče govorimo torej o tistih praktičnih možnostih eh, za spremembe. Drugič, podal sem tudi nekaj predlogov o tem, kako ukrepiti eh, tisti del, ki se posveča ekonomskim in socialnim zadevam. V poročilu sem obelodanil nekatere zelo ambiciozne ideje. Rad bi spostavil tri izmed teh. Prvič, predlagam vzpostavitev parlamentarne skupščine znotraj, znotraj Združenih narodov, ki bi spremala odločitve. Dolgoročno gledano bi lahko eh, še dodatno razvili zmožnosti in eh, pristojnosti takšnega organa. V glasovanju eh, ta ideja ni bila sprejeta. Gospod Jo Lajnen je bil precej aktiven na tem področju, dejal je, da je Evropski parlament že dvakrat sprejel idejo o takšni parlamentarni skupščini. V pogajanjih s poročevalci v senci pa nisem mogel dobiti večine za to. O tem pa bomo glasovali uh, ločeno, to ni vključeno v kompromise. Moja druga ambiciozna ideja je bila naslednja. Menil sem, da bi morali razviti ekosok, ekonomski in socialni svet v svet za trajnostni razvoj. S tem bi pokrili vsa druga področja sodelovanja razen varnosti. Predlagal sem tudi, da bi svet za trajnostni eh, razvoj užival enak status in enako strukturo kot varnostni svet. Imel bi torej stalne člane, vodilne eh, ekonomske eh, vele sile v svetu, tudi Evropsko unijo in pa eh, začasne člane. V takšni strukturi bi imela Evropska unija velik vpliv na področju eh, ekonomskega in socialnega sektora v okviru Združenih narodov. To ni bilo sprejeto v tej obliki, ampak v odstavku uh, eh, 1.5 v kompromisnem predlogu 8 smo našli precej uh, dobro v beseditev. pravimo, da je treba ekonomski in socialni svet okrepiti in da moramo to narediti s pomočjo strukturne in funkcionalne reforme glavnega organa, ki je odgovoren za te naloge in to je ekonomski in socialni svet. Gre torej za eh, strukturno in eh, funkcionalno reformo, nismo pa se spuščali v podrobnosti. V naslednjem stavku piše, da naj uh, institucije Evropske unije in uh, države članice ukrepijo svojo vlogo znotraj uh, socialnega sveta, ekonomskega in socialnega sveta in da uh, razvijemo se za trajnostni razvoj. Omenili smo torej tudi uh, to idejo o spremembi imena. To je del uh, kompromisnega besedila. Ni točno to, kar sem si želel, ampak eh, je precej blizu moji izvirni ideji. Mislim, da lahko na podlagi tega delamo v prihodnosti. Tretji ambiciozni cilj, ki sem si ga zadal, pa je bil ta, da bi ustrezno organizirali delo Evropskega parlamenta, kar se tiče eh, globalnih vprašanj. V tem osnutku je to del kompromisnih predlogov. Najprej pozdravljamo organizacijo v grozdih Evropske komisije. Visoka predstavnica in podpredsednica komisije ima okrepljene pristojnosti za koordinacijo zunanjih politik Evropske unije. Pri tem sodeluje z drugimi institucijami. Tukaj izpostavljamo dejstvo, da morajo biti politike, ki imajo globalno razsežnost, v sami srčiki tega specifičnega grozda. Na to pa v 16. Eh, kompromisnem predlogu pozivamo visoko predstavnico, da v letno poročilo o tej politiki vključi tudi eh, del o uresničevanju ciljev zunanje politike Evropske unije. Na to v naslednjem odstavku piše, da menimo, da bi moral Evropski parlament imeti možnosti, da eh, prav tako prispeva k obravnavi teh ciljev, tako kot komisija. Pozivamo vse odbore, katerih področje pokriva eh, to vrstne cilje, da prispevajo svojimi mnenji k izpolnjevanju in obravnavi ciljev zunanje politike in eh, ta mnenja predajo odboru za zonanje zadeve, ki je odgovoren za osrednje poročilo. Odbor AFET je tisti, ki skrbi za koordinacijo v našem predlogu in eh, ki zbere mnenja vseh ostalih odborov, eh, ko pripravlja poročilo o globalni vlogi Evropske unije. To je nujno in to je pomemben korak naprej z vidika dela v Evropskem parlamentu rad bi se zahvalil poročevalcem v senci za dobro sodelovanje. Razprave so bile precej eh, težke, ampak končni rezultat je za me dober. Pri oblikovanju kompromisov sem poskušal upoštevati vse uh, možne predloge sprememb, ki ste jih uložili. Nekateri so se spuščali uh, v preveč podrobnosti, preveč so govorili o vsakodnevnih dejavnostih eh, Združenih narodov in jih zato nažalost nisem mogel vključiti v eh, to poročilo. Poročilo se namreč nanaša na načela, na institucije, na reformo celotnega sistema Združenih narodov. Imamo tudi nekatere ločena glasovanja, ki eh, pokrivajo naravo tega poročila, in uh, ki spadajo v uh, področje uporabe tega poročila. Nismo pa tega vključili vse kompromise. 322 prilogo sprememb eh, smo imeli, seznami so pripravljeni, upam, da bo jutri glasovanje potekalo brez uh, moten sekretarjat odbora nam je dobro pomagal in mislim, da smo dobro upravili naše delo. Hvala, gospod predsedujoči, pripravljen sem vam prisluhniti in odgovoriti na vaše vprašanje. Najlepša hvala, kolega Varajnen. Na koncu eh, bom eh, v imenu gospoda Donžana predstavil eh, moje predloge, predloge naše skupine, sedaj pa gospod Jolanin. Um, Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich bin zwar nicht unser Schat Hvala lepa, gospod äh, predsedujoči. Nisem sicer poročevalec v senci, zato bom govoril kot äh, član delovne skupine za sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi narodi tukaj v odboru AFET. 24 kompromisnih predlogov sprememb imamo eh, in s tem je eh, poročevalec dosegel velik uspeh. To kaže, da se strinjamo glede nadaljnih reform Združenih narodov. Tukaj ne gre eh, za nanašanje na letne skupščine Združenih narodov, ampak gre za pogled v prihodnost gre eh, za to, kako bi lahko klepili mednarodno upravljanje na ravni Združenih narodov in sicer v 21. stoletju. To je seveda tesno povezano tudi z trajnostjo, kot je bilo že rečeno. Vprašanje je, ali eh, bi ekosok lahko eh, izpolnil eh, to nalogo ali pa ne potrebujemo tudi sveta za trajnost. In to vprašanje bo kmalo postalo zelo, zelo aktualno vprašanje. Nekaj časa smo se skrivali za delom Ekosoka, poročevalec je dejal, da varnostnega sveta tako rekoč eh, ne moremo reformirati in enako bi lahko rekli tudi za Ekosok. Eh, gre eh, za boj za lastnino in napredek je tukaj takšen kot polžja dirka in zato ne vem, če ne bomo dosegli ravno uspeh na tem področju. Potem je naslednja pomembna dimenzija, demokratična dimenzija. Združeni narodi so organizacija držav eh, in seveda vlad eh, in Dan danes se srečujemo z globalno problematiko in z vsakdanjimi problemi ljudi. In zaradi tega eh, bo seveda kmalo prišel dan, ko bomo potrebovali parlamentarno skupščino, torej okrepljeno demokratično dimenzijo. Pozdravljam tudi to, da se bomo tukaj v parlamentu v vseh odborih ukvarjali z mednarodnimi temami. Eh, to kaže, da gre tukaj eh, pravzaprav tako za notranje, kako tudi za zunanjo politiko pri varstvu okolja, pri človekovih pravicah, eh, pri zagotavljanju prehrane in tako naprej. Potrebujemo notranjo politiko in ne klasične zunanje politike. Torej, vprašanje parlamentarne skupščine se bo ponovno pojavilo prihodnje leto, kajti temu se ne moremo odreči. Že dvakrat smo sprejeli sklep na to temo. Hvala lepa plotu or colleague Boštin. Kolega Boštinaru, ki bo spregovoril v imenu uh, poročevalca v senci iz eh, skupine socialistov. Prišlo je do manjše zmede. Hvala, gospod predsedujoči. En stavek, če dovolite. Naše poročilo lahko marsikaj prinese Evropskemu parlamentu. Če si pogledamo preteklost, če si pogledamo dejstvo, da so uh, globalni voditelji prvič v zgodovini izpostavljali vlogo mednarodnega prava. Izpostavljali so vlogo Združenih narodov pri reševanju različnih kriz in težav. Združeno kraljestvo, zdru, Združeni narodi, se upravičujem, imajo sedaj večjo vlogo v svetu oziroma bi jo morali imeti. Dovolite mi, da sedaj predstavim uh, stališče kolegice Soraje, ki je ni tukaj zaradi zamude pri eh, letu. Soraja se vam zahvaljuje za konstruktivno ozračje pri eh, delu, izpostavlja nekatere eh, najpomembnejše teme. Vprašanje sveta za trajnostni razvoj je bila zelo pomembna tema, mislim, da smo dosegli dober kompromis. Sedaj se moramo sredotočiti na reformo obstoječih organov Združenih narodov. Krepiti moramo vlogo Evropske unije znotraj ekosoka. Pri tem pa ne smemo pozabiti niti na eh, možnost razvoja ekosoka v svet za trajnostni razvoj. Drugi kompromis, veliko dobrih predlogov sprememb je vložilo več pre, eh, naših političnih skupin. Zagotoviti bi morali večjo preglednost Eh, pri zaposlovanju eh, večjo enakost med spoloma. Evropski parlament izpostavlja enakost med spoloma in enake možnosti za vse. Upam, da bomo lahko dosegli večino za ta kompromis številka dve. Dejstvo, da so bili Združeni narodi vzpostavljeni leta 1945, nikoli niso eh, imeli glavnega generalnega sekretarja, na to ženske pri reševanju sporov. Uložila sem predlog spremembe, ki izpostavlja zavezo Evropske unije eh, pri zagotavljanju izvajanja eh, resolucije 1325, ki govori o ulogi eh, žensk pri reševanju sporov in pri zagotavljanju miru. Upam, da bomo tudi tukaj imeli, eh, večino gre tudi za e, ustrezne pravice za žrtve. Na to predlog spremembe 203. Še naprej si moramo prizadevati za odpravo smrtne kazni. To sem vključila v predlog spremembe 203. Na to predlog spremembe 205. Definicija podnebnih beguncev. Naša skupina želi sodelovati v razpravi o podnebnih eh, beguncih. Prizadevati si mora za vključitev te definicije v mednarodno pravo oziroma v druge zavezujoče mednarodne sporazume. Presenečena sem bila, da nekateri drugi niso želeli tega elementa v kompromisu, kljub temu, da je Evropski parlament že sprejel to vrstne odločitve. Na zadnje ob obravnavi poročila o človekovih pravicah, eh, ki smo ga obravnavali letos. Upam, da bomo tudi za predlog sredenbe 205 dobili večino. Še nekaj bi rad omenil. V prispevkih števil, številnih eh, globalnih, glo, globalnih voditeljev smo slišali izraz podnebni begunec in to, to bo verjetno naslednja velika kriza, s katero se bomo morali soočati. Najlepša hvala še enkrat v imenu Soraj Post. Najlepša, najlepša hvala, gospod Boštinaru. Sedaj pa gospod. Uh, Šulc iz eh, Goe. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, tudi jaz bi se rad zahvalil eh, za poskus eh, povezati raznolike predloge sprememb in sicer na takšen način, da bi lahko izboljšali celotno poročilo in da bi ga lažje podprli. Tukaj gre tudi za vprašanje kaj eh, lahko Evropska unija prispeva eh, k organizaciji eh, Združenih narodov. Vemo, da obstaja določena napetost, torej smo v postopku prehoda. Z razvojem tega celotnega poročila želimo pokazati, kako bi lahko izvedli reforme organizacije Združenih narodov in še prav posebej varnostnega sveta, kako bi lahko spremenili način delovanja generalne skupščine in tako ponudili tudi konstruktivne možnosti za vključitev Evropske unije. Z predlogi sprememb smo želeli pokazati, da mora Evropska unija izkoristiti trenutni postopek reform. Zaradi tega potrebujemo tudi več osredotočanja na eh, ekosok. Eh, Evropska unija lahko pomaga združenim narodom, da dejansko izpolnijo svojo nalogo in sicer, da eh, skrbijo za trajnostno vzpostavitev miru in se soočijo z izzivi eh, družbenega in gospodarskega razvoja v današnjem svetu. Druga točka. Kot je ravno kar poudaril Jo Lajnen, so bili vloženi tudi številni predlogi sprememb v zvezi z demokratično dimenzijo Združenih narodov, tako da bi ukrepili zaupanje ljudi v eh, to organizacijo. Ko je bilo zastavljeno vprašanje nevladnih organizacij, ali zaupate eh, v eh, vlado in ali zaupate politiki vlade ali zaupate Združenim narodom in zakaj potem zaupate Združenim narodom. In ta vprašanja so pokazala, da potrebujemo ukrepitev demokratične dimenzije. In zato podpiramo tudi idejo parlamentarizacije Združenih narodov. Vem, da bodo s tem velike težave, da bo to zapleten postopek, ampak temu se ne želimo odreči. V predlogu spremembe 136 pa smo dejali tudi, da civilna družba potrebuje eh, večji vpliv na generalno skupščino eh, Združenih narodov. Potrebno je okrepiti večstranske strukture tudi znotraj Združenih narodov. Upam, da bo ta predlog spremembe dobil podporo. In potem še izvolitev generalnega sekretarja. Tukaj eh, bi si želeli malo več poguma strani eh, poročevalca tudi pri eh, pogajanjih. Jasno je namreč potrebno povedati, da potrebujemo spremembe in v zvezi s tem smo podali tudi številne predloge. Kompromisni predlog 2 se mi zdi ravno tako pomemben in upam, da bo ta kompromisni predlog vsaj odprl vrata razpravi na temo izvolitve eh, generalnega sekretarja Združenih narodov. Mislim, da moramo imeti dovolj poguma, čeprav vem, da različne poslanske skupine na to gledajo eh, različno, da eh, okrepimo tudi prisotnost žensk med vodilnimi predstavniki Združenih narodov. Čas bi že bil za to. Ampak mislim, da smo s kompromisi dosegli, uh, da je to zelo dobro poročilo. Najlepša hvala, gospod Šolc, kot poročevalec vsemci skupine Guje, sedaj pa Barbara Lohbiler. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za dobro sodelovanje, upoštevajo številne naše predloge sprememb pri oblikovanju kompromisov. Želel bi se dotakniti tistih predlogov sprememb, ki niso bili vključeni v kompromise, so pa vseeno pomembni za odnose med Evropsko unijo in Združenimi narodi. To je predlog sprembe 167 o sedežu Evropske unije v varnostnem svetu. Takšen sedež bi okrepil našo vlogo na mednarodni ravni in bi odražal vlogo Evropske unije, vlogo globalnega akterja. Mislim, da bo težko doseči ta cilj, ampak vseeno bi si morali zanj prizadevati. Na to Evropsko sodišče za človekove pravice. Smo edina regija v svetu, ki ima svoje sodišče. To ima pristojnosti nad eh, nacionalnimi sodišči in eh, je dostopno tudi za posameznike državljane. To sodišče je prispevalo k višji eh, stopni spoštovanja človekovih pravic, ki jih uživajo državljani in državljanke eh, po svetu. To je tudi dober primer dela za druge regije po svetu. Na to mirovniki Združenih narodov, Združeni narodi so organizirali vrh eh, o mirovništvu septembra in številni akteri, naprimer Kitajska, so se zavezali k eh, višjemu številu čet. Tudi drugi bi morali narediti še več. Na to še uporaba tako imenovanih dronov. Imamo predlog spremembe 299, v katerem izpostavljamo nujno potrebo po ustreznem tolmačenju mednarodnega pravnega okvira. Uporaba obroženih eh, dronov mora biti usklajena z mednarodnim pravom. In na to še nad naš predlog eh, spremembe 300 o varnostnem svetu Združenih narodov. Če želimo ukrepiti Združene narode in mednarodno pravo, potem države članice ne morejo organizirati vojaških posredovanj brez dovoljenja varnostnega sveta. Spomniti moramo vse na zavezo k mednarodnemu pravu. Vojaških intervencij brez mandata varnostnega sveta ne bi smelo biti, saj eh, takšne intervencije včasih kršijo listino Združenih narodov. To so za nas pomembni predlogi sprememb. Upam, da jih boste jutri tekom glasovanja podprli. Uh, hvala, gospa Lovbiler. Sedaj pa gospod Carver, izvolite. Thank you, chairman. Ja, yeah, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Verjetno ne boste presenečeni, da tega ne morem podpreti. Gre za to, da bi dali več pristojnosti Evropske unije in uh, bi oduzemali pristojnosti državam članicam. Ne razumem, Eh, logike. Sedaj imamo dva stalna člana v varnostnem svetu, eh, Francijo in Združeno kraljestvo. Eh, prizadevati pa bi, si na, pa bi si morali za sedež Evropske unije, ne vem, za me je to nespremljivo, vse pa veselim na elektrane razprave na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala. Nihče drug ni prosil za besedo, tako da bom še sam predstavil mnenje Arnoja Donžona, poročevalca v senci skupine e LS, ki ga danes eh, ni tukaj. Gospod Donžon se zahvaljuje gospodu Varajnenu za tesno sodelovanje. Veseli ga, da smo sedaj dobili besedilo, ki ga podpirajo vsi kolegi, ki so sodelovali pri oblikovanju tega poročila veseli ga, da se osredotočamo na vprašanja zunanje politike, na našo strategijo, eh, na tisto vprašanja, ki so pomembna tudi za nas v Evropske uniji, ne zgolj za sistem upravljanja združenih narodov. Dobro je, da o tem govori institucija, je, e, kakršen je Evropski parlament. Razumem pa tudi prizadevanja našega poročevalca, ki si želi vzpostavitve sveta za trajnostni razvoj. Ubeseditev, do katere ste prišli v kompromisu, je spremljiva za vse. Struktura je uravnotežena, imamo vodne izjave in operativni del besedila, eh, poleg tega pa v poročilu najdemo tudi tehnične odstavke, ki so precej bolj natančni kot prej. Govore je naprimer o vlogi Eh, visoke predstavnice za zunanje eh, zadeve, govora o Lizbonski pogodbi in o pristojnostih Evropske unije. Naš poročevalec v senci eh, je zadovoljen s tem poročilom in se strinja z večino elementov v 24 kompromisih. Ima nekaj pomislekov glede enega od teh, ampak o tem smo že govorili. Gre namreč za to, če je Evropski parlament tisti, ki bi naj odločal o postopku izvolitve generalnega sekretarja. Spoštovati je treba tudi načelo enakosti eh, med spoloma. Vemo, da še nikoli nismo imeli ženske, ki bi prevzela to vlogo generalnega sekretarja oziroma generalne sekretarke, ampak po našem mnenju bi morali to odločitev prepustiti Združenim narodom samim, ki bi morali določiti oziroma spremeniti obstoječi postopek. Toliko strani gospoda Donžona. Če drugih komentarjev ni, potem bom besedo ponovno predal gospodu Varajnenu, da sklene to razpravo. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Najlepša hvala za vaše komentarje. Kratek sem lahko. Zabeležil sem vaše želje glede posameznih predlogov sprememb čeprav razumem, večina skupin eh, podpira kompromise. Na strani ELS imamo pomislek v zvezi s kompromisom številka 2. ELS eh, bo glasovala proti, bomo videli, kaj se bo zgodilo jutri na glasovanju. Pogledal si bom eh, glasovalni seznam in moja priporočila v luči te razprave. To se mi je zdela zanimiva obravnava. Na začetku smo imeli precej različna stališča, ampak na to smo se približali drug drugemu. Končni rezultat pa je po mojem mnenju dober. To je dobra podlaga za eh, gradnjo naših stališč v prihodnosti. Seveda v takšno poročilo ne moremo vključiti vseh naših eh, idej. Če sem kje označil eh, predlog sprejembe z minusom, to še ne pomeni, da je sama ideja slaba eh, ali pa da se s to idejo ne strinjam. Gre le za to, da je struktura in narava tega poročila omejena. To je moj komentar. Seveda pa bo na glasovanju večina tista, ki bo odločila, kakšno bo končno besedilo. Osredotočiti se moramo torej na jutrišnje glasovanje. Upam, da bomo na koncu imeli besedilo, ki bo logično. Upam, da bomo v roke dobili besedilo, ki je strukturnega vidika uh, učinkovito in ki sledi določenim načelom, na podlagi katerih sem poskušal oblikovati ta osnutek in na podlagi katerih smo se pogajali o predlogih spremembe. Hvala, gospod predsedujoči, hvala kolegom in kolegicam. Dost. Najlepša hvala. Hvala gospodu Danžanu, gospodu Postu, gospodu Tenoku, gospodu Šolcu, gospe Lokviler in kolego Kastaldu. S tem smo zaključili obravnavo te točke. Glasovali bomo jutri ob 9.45. Tisti, ki boste sodelovali, bodite prosim eh, v dvorani jutri po razpravi o odnosih med Kitajsko in Evropsko unijo. Z nami je gospod Kristjan eh, Lefler ki se nam bo pridružil čez nekaj minut, čakamo na njegov prihod, govorili bomo o odnosih med Evropsko unijo in Kubo, sedaj pa kratek odmor, začeli bomo ponovno ob štirih. Okay, dear colleagues, uh, it's four o'clock, so. Dobro, dragi kolegi, ura je 16 in lahko nadaljujemo z našim eh, dnevnim redom in eh, sicer z eh, naslednjo točko. To je peta točka in pogovarjali se bomo z Kristjanom Leflarjem, namestnikom generalnega sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje za ekonomska in globalna vprašanja. Danes je prvič z nami v svoji eh, novi vlogi, prej je bil upravni direktor. Odnosi med Evropsko unijo in Kubo eh, so v tem trenutku izjemno dobri. Trenutno potekajo pogajanja o vzpostavitvi političnega dialoga eh, in pa sporazuma o sodelovanju in Kuba je edina uh, latinskoameriška država, ki še nima tega sporazuma z Evropsko unijo in sicer iz uh, dobro znanih razlogov. Združene države Amerika in eh, Kuba so vzpostavile formalne odnose 1. julija 2015, uradne odnose torej in vsi smo bili priča temu eh, zgodovinskemu eh, približanju eh, obeh držav. Vendar pa za popolno normalizacijo odnosov bomo še vedno morali malo počakati glede na gospodarski embargo Združenih držav Amerike, ki velja za Kubo. Že junija 2008 se je Evropska unija odločila, da bo spostavila obsežen dialog z kubansko vlado. E, šest srečanj na visoke ravni je potekalo od takrat. Evropska unija je ohranila diplomatske odnose z Kubo e, in sicer kar 27 let, kar pa zadeva Evropski parlament. Naš parlament e, je zmeraj zagotavljal dialog. Poslanci s so bili v stiku eh, z eh, našimi kubanskimi sogovorniki od leta 1985, torej skoraj da 30 eh, let. Smo tudi v stiku z tako, z tako imenovano parlamentarno skupščino za Latinsko Ameriko. Eh, leta 96 smo si zastavili eh, cilje za prehod na eh, pluralistično demokracijo ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Danes imamo priložnost, da ugotovimo, kako Evropska služba za zunanje delovanje gleda na napredek, ki ga je naredila Kuba v zadnjem času, kakšna bo nova uloga sporazuma o sodelovanju. Mhm. Kako se bo nadaljeval politični dialog in glede na to, da je gospod Lefler eh, obiskal Kubo pred mesecem dni, eh, nas zanimajo njegovi zadnji vtisi o tem uh, zadnjem obdobju polnem sprememb na Kubi. Poleg tega pa bi lahko prisluhnili tudi. Uh, Poročilo o nedavnem obisku papeža Frančiška na Kubi, eh, poleg tega pa nas zanimajo tudi zadnje gospodarske reforme ter držav, eh, družbena in finančna situacija na otoku, ki eh, je bil dolgo let odsekan od preostalega sveta. Hvala lepa, toliko za uvod, gospod Lefler, beseda je vaša. Ja. Hvala lepa gospod predsedojoči, no, kar obsežen dnevni red ste mi zastavili z tem uvodom. Prvič eh, sem prišel v Evropski parlament eh, v tej svoji novi vlogi, nisem pa prvič tukaj, da bi govoril o eh, Kubi, kajti Bil sem uh, upravni direktor za uh, Latinsko Ameriko, hkrati pa sem izpogajal tudi sporazum med Evropsko unijo in Kubo in zato sem še večkrat eh, tukaj govoril o uh, Kubi. Kuba je bila tudi predmet razprave na plenarnem zasedanju julija, torej pred poletnim odmorom, ko je komisar Han uh, v razpravi govoril o odnosih eh, med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko in eh, v okviru te razprave eh, je bilo govora tudi o Kubi. Nekaj besed o situaciji v državi in pa o naših odnosih. Lahko bi rekli, da gre za doslednost in spremembe. Spremembe v doslednosti ali doslednost v spremembah bi je Fraje rekel. Prihaja do sprememb, sprememb eh, v odnosih eh, med Evropsko unijo in Kubo. Eh, veliko je sprememb na Kubi, spreminja se predvsem odnos Kube z ZDA, poleg tega pa obstajajo tudi določene stalnice, zelo močne stalnice. In kubansko vodstvo eh, tudi eh, želi eh, zagotoviti določeno nespremenljivost v strukturi in pa v politiki. To ni vedno v skladu z cilji predstavnikov državljanov in pa partneric po svetu. Največja sprememba, najbolj opazna sprememba v, zadnjih, eh, v zadnjem letu je eh, zagotovo izboljšanje odnosov med Kubo in pa ZDA. Eh, Kuba je tako našla pot iz osamitve v Ameriki. V zadnjem letu ali pa manj kot v zadnjem letu, decembra lanskega leta bi lahko rekli, se je Kuba ponovno pojavila kot eh, močna in aktivna eh, regionalna partnerica, ki sodeluje na vseh ravneh eh, in ki sodeluje z ZDA, kot smo lahko videli na vrhu obeh Amerik. Zelo aktivna je tudi vloga Kube na mednarodnem prizorišču. Eh, papež Frančišček je septembra obiskal eh, Kubo, to je bil že tretji obisk papeža v eh, zadnjih 20 letih. Na Kubi seveda. In to je bil uspešen obisk tako za Kubo, kakor tudi za papeža. Ponovno spostavitev diplomatskih odnosov z ZDA normalizacija diplomatskih odnosov, ne pa še gospodarskih odnosov, rast oziroma okrepitev eh, turizma eh, iz ZDA in pa okrepitev odnosov z eh, Kubo. Eh, turizem eh, je porastel za 30 odstotkov v zadnjih dveh mesecih za 20 odstotkov v zadnjih eh, dveh mesecih spremenila, eh, se je krajina te eh, države, vizija, pa tudi pričakovanja. Tako gospodarska, kot tudi politična pričakovanja. To je za nas velik izziv, hkrati pa je za nas to tudi podpora našim prizadevanjem za poglebitev in okrepitev odnosov med Kubo in Evropsko unijo. Že leta si za to prizadevamo, kot veste. Kot ste dejali, smo leta 2008 po nekaj letih prekinitve ponovno vzpostavili politični dialog in pa gospodarsko sodelovanje in po eh, nekaj letih dialoga sta Evropska komisija in pa služba za zunanje delovanje dali pobudo svetu, da pregledamo okvir sodelovanja in da vzpostavimo sporazum o političnem dialogu in sodelovanju priti moramo iz eh, neuradnega političnega okvira, ki je zelo ohlapen, na močno večstransko eh, sodelovanje. Tukaj govorim o sporozumu o političnem dialogu in sodelovanju. Kubanska vlada je 20 let na stališče Evropske unije gledala kot na trnu v peti. Šlo je za prepričanje, da gre za enostransko odločitev Evropske unije in hkrati eh, so pri tem imeli tudi prav, kajti res gre za enostransko odločitev Evropske unije. Tisti, ki ste spremljali politiko Evropske unije dlje časa, boste vedeli, da je bil instrument eh, o skupnih odločitvah eh, poskus amsterdamske pogodbe. Nekaj takšnih skupnih stališč je bilo sprejetih v skladu z skupno strategijo, kot so jo takrat imenovali, in večina teh stališč je bila razveljavljenih ali pozabljenih in edino stališče, ki je še ostalo kot opomin. Uh, na razvoj Evropske unije, eh, je bilo skupno stališče v Kubi. In zakaj? Zato, ker nismo imeli ničesar drugega. Odločitev pred nekaj leti, da bi predlagali eh, sporazum o sodelovanju, je temeljila na prepričanju, da je najboljši način za uspodbujanje sprememb eh, razvoja in razvoja na Kubi sodelovanje z Kubo. Potrebno je najti ustrezne temelje za sodelovanje. Vemo, da ostajajo odprta vprašanja, kjer se naša stališča razhajajo. Vendar pa eh, to velja tudi za številne druge države po svetu in to še ni razlog za to, da ne bi sodelovali. In na teh temeljih smo pričeli pogajanja o novem okviru za sodelovanje. Ta pogajanja sedaj potekajo malo manj kot leto in pol. Imeli smo že peti krok pogovorov v Havani septembra. E, takrat sem na zadnje bil tam. In naslednji krok bo potekal tukaj v Bruslju in sicer konec novembra ali pa v začetku decembra. To se morda zdi dolgo obdobje, ampak eh, v resnici pravzaprav ni. Prej sem primerjal sporazum eh, med Evropsko unijo in Kanado o političnem in gospodarskem sodelovanju za Kanado to uh, ni naša najtežavnejša partnerica. Veliko skupnih vizij imamo. In ta pogajanja so, taka, eh, so trajala tri leta in uh, potrebnih je bilo 13 pogajalskih krogov. Sedaj uh, že dve leti delamo na tem za Kubo in imeli smo pet krogov uh, pogajanj in mislim, da smo dosegli kar dober napredek sporazum eh, ima tri glavne temelje. Politični dialog, pri čemer gre za široke politične eh, teme eh, v dvostranskih odnosih in pa za politične vizije na večstranski ravni. Tukaj gre za človekove pravice, za. Uh, demokratično vlado, za državljanske svoboščine, za gospodarske pravice, za socialne pravice. Hkrati pa gre tukaj tudi za veliko globalnih izzivov, droge, globalizacija, eh, trajnostni razvoj, eh, diskriminacija in tako naprej. Potem pa tudi za klasična eh, zunanje varnostna vprašanja. Tukaj gre za širjenje orožja, za množično uničenje pa tudi za nadzor uh, trgovine z majhnim orožjem, z orožjem majhnega kalibra in tako naprej. Potem so tukaj še dve poglavji in sicer poglavje o sodelovanju in političnem dialogu. Kajti, če želimo razviti eh, sodelovanje, če želimo nadgraditi sodelovanje, recimo na področju kmetijskih reform, okolja, razvoja podeželja ali pa na katerem koli drugem področju, želimo imeti tudi ustrezen dialog med eh, političnimi izvedenci, eh, ki eh, nas lahko seznanijo o temah, v zvezi s katerimi bomo morali sprejeti odločitve, tako bomo bolje vedeli, kaj nas čaka. In še tretji stebr, tretje poglavje, Eh, so eh, trgovinski in gospodarski odnosi. Tukaj ne gre za preferencialni sporazum. Zagotovo ne gre za prosto trgovinsko eh, pogodbo. Kuba za to ni prosila in Evropska unija tega ni ponudila v okviru pogajalskega mandata. Torej, ko govorimo o trgovini, se osredotočamo bolj na to, da bi zagotovili, da imamo skupno tolmačenje mednarodnih pravil in standardov, da lahko sodelujemo eh, na področju tehničnih standardov, eh, da lahko sodelujemo pri eh, znanstvenem razvoju, da lahko ukrepimo carinsko sodelovanje, upravni okvir za ulaganja, Eh, in regulatorni okvir za ulaganja. V tem poglavju o gospodarskem in trgovinskem eh, sodelovanju smo eh, dosegli dober napredek v petih krogih, ki sem jih omenil. Poleg tega pa tudi na področju političnega dialoga o sodelovanju. V, na večini področji smo našli sporazum In uh, ta, te sporazume bomo lahko vključili v okvirni sporazum, ki ga nameravamo predlagati v bližnji prihodnosti. Potrebna bo namreč odobritev, eh, preden lahko eh, predstavimo ta sporazum svetu in parlamentu in pa seveda vladi na Kubi. Kaj pa zadeva stebr političnega dialoga, eh, smo tudi dosegli dober napredek. Vendar pa ostajajo še eh, pomembna odprta vprašanja. Potrebno je zagotoviti, pojasniti, da naprimer, ko smo vzpostavili okvir za dialog o vladanju in o človekovih pravicah, da natančno razumemo oziroma da obe strani natančno razumeta, o čem naj bi se v tem okviru pravzaprav pogovarjali, katere so omejitve, katere so pravila. Poleg pogajanj pa smo pred poletjem začeli tudi z drugim projektom. Eh, predstavnik za človekove pravice Evropske unije, eh, Stavros Lambrinidis, je pričel dialog na temo človekovih pravic eh, z predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve na Kubi. Stavros in jaz sva se tukaj sestala z predstavniki zunanjega ministerstva in imeli smo dolge pogovore seveda se nismo strinjali glede vseh eh, tem, ki smo jih načeli, ampak eh, kljub temu smo našli kar nekaj skupnih stališč eh, pri analizi trenutne situacije in mislim, da je to dobra osnova za nadaljne sodelovanje. Upamo tudi, da bomo v naslednjem krogu tukaj v Bruslju konec novembra ali začetku decembra, kot sem že dejal. In v naslednjem pričetku prihodnjega leta lahko dosegli popoln sporazum glede vseh eh, komponent političnega dialoga med Evropsko unijo in Kubo. Vsekakor verjamemo, da je to eh, tehnično mogoče, če je seveda za to dovolj politične volje in eh, kubanskim sogovornikom mm, smo eh, posredovali sporočilo, da je politične volje na naši strani zagotovo dovolj. Veliko je zanimanja za vzpostavitev tega okvirja. Gre za odnose med Evropsko unijo in Kubo v hitro spreminjajočem se okolju, predvsem na Kubi. In uh, v tem hitro spremenjajočem okolju se bodo spremenjali tudi odnosi med Evropsko unijo in eh, Kubo. Seveda pa so ti odnosi tesno vizani tudi na odnose med Kubo in eh, njeno eh, najbližjo partnerico, veliko partnerico in sicer ZDA. Predsednik Obama je sam dejal, da je trgovinski embargo ZDA za Kubo zastarel in eh, pozval je kongres, eh, da eh, trgovinski embargo ukinejo. S tem se seveda strinjamo, pravzaprav smo v to že dolgo prepričani. Ta embargo ni samo ovira za trgovinske odnose med ZDA in Kubo, ampak predstavlja tudi oviro, Eh, pri trgovinskih reformah na Kubi. Želimo torej vzpodbujati trgovinske reforme in pa modernizacijo in to lahko storimo le, eh, če ne bo več embarga. Ta embargo ima tudi negativen vpliv na evropske interese v eh, ožjem pomenu. Uh, In uh, to uh, je bila perita, pereča točka tudi v odnosih med ZDA in Evropsko unijo v zadnjih 20 letih. Kuba, kot sem prej dejal, je zelo aktivna tudi eh, v Latinski Ameriki in pa uh, na mednarodnem prizorišču. So zelo pomemben uh, razvojni partner uh, za male otoške države. Uh, v Karibskem otočju. So, uh, bile, Kuba je bila tudi ena izmed najpomembnejših partneric v boju proti eboli. Zagotovili so tako medicinsko, kakor tudi gospodarsko pomoč eh, na različnih koncih sveta in verjamemo, da obstaja potencial za sodelovanje za Kubo. in to bi lahko vodilo v nadaljen razvoj, v tesnejše odnose eh, in tukaj govorim seveda o dvostranskih odnosih. Imamo okrepljen eh, nov program sodelovanja z Kubo eh, za novo finančno obdobje do leta 2020. 50 milijonov evrov znaša proračun eh, za sodelovanje, dvostransko sodelovanje s Kubo. Ta proračun je razmeroma skromen, če ga primerjamo s proračunom, ki je namenjen podobnemu sodelovanju z drugimi državami. Ampak, če upoštevamo širši okvir, um, Gre tukaj tudi za sodelovanje Kube z drugimi državami po svetu in e, pomemben del tega programa Evropske unije je tudi uspodbujanje programa reform. Želimo spremljati prioritetna področja, jih identificirati s pomočjo dialoga, uspodbujati želimo specifične e, programe, e, širiti dobro prakso, uspodbujati želimo modernizacijo in pa reforme na Kubi. Seveda, pa se država sooča še zmeraj z velikimi težavami. In seveda je prišlo tudi do določenih podrsljajev, še prav posebej na področju eh, spoštovanja temeljnih eh, svoboščin. Eh, govorim predvsem o svobodi govora, o pravici do zborovanja. In to so točke, ki še naprej povzročajo velike težave v odnosih med Evropsko unijo in Kubo. In o tem se redno pogovarjamo tudi eh, z sogovorniki eh, na eh, kubanski strani. Že leta jih uspodbujamo, da bolj zaupajo sami sebi in svojim državljanom in da se prelevijo iz podpisnice um, pogodbe o spoštovanju temeljnih človekovih pravic eh, in svoboščin uh, do države, ki uh, bi ta mednarodni instrument tudi ratificirala. Vsi vemo, da je to včasih težko, ampak. Uh, Sedem ali osem let že parlament na Kubi obravnava eh, dva instrumenta Združenih narodov in po vseh eh, mednarodnih političnih standardih je to že precej dolgo obdobje. Nepotrpežljivo spodbujanje je v tem trenutku upravičeno, da bi izboljšali situacijo. Tako gospodarsko, kot tudi družbeno situacijo, pa tudi situacijo na področju spoštovanja temeljih človekovih pravic in svoboščin. Izboljšati je potrebno tudi kulturo dialoga, kajti dialog je po našem mnenju najboljši, če že ne edini način za vzpostavitev oziroma eh, za zagotovitev eh, mirne in demokratične demokratizacije v modernizacije v državi. Ne želimo, da bi ta postopek zastal in zato želimo sodelovati z eh, našimi partnerji v vladi in eh, v organizacijah eh, civilne družbe, tako da bi zagotovili razvoj in blaginjo na tem otoku. Hvala lepa, gospod Lefler, za ta zelo obsežen pregled odnosov z Kubo. Trenutno so se trije kolegi prijavili k besedi, štirje najprej. Dajem besedo gospodu Galerju. Mihajl, beseda je tvoja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lefler, za to eh, poročilo in tudi eh, za predstavitev trenutnega stanja pogajanj. Načeloma eh, sem izjemno pozitiven, kar eh, zadeva odnose z eh, Kubo. Prepričan sem, da potrebujemo dialog eh, z ciljem, da sprejmemo sporazum. Eh, dejali ste, da gre eh, za stalnice in pa za spremembe. In osebno sem zelo zadovoljen z tem, da sta ZDA in Kuba obnovili eh, svoje diplomatske odnose in upam, da bodo kmalo ukinjene tudi eh, sankcije, ki še zmeraj veljajo. Eh, te sankcije bi morale biti ukinjene že pred 24 eh, leti, eh, ko Kuba več ni predstavljala nevarnosti za ZDA. In že 25 let Kuba ne predstavlja nevarnosti za ZDA in zato se moramo za to temo zagotovo ukvarjati. Sedaj pa k doslednosti, kar zadeva uh, politično strukturo uh, in pa uh, reforme. Tukaj gre predvsem za vprašanje oblasti. Gre za vprašanje, ali se bo stranka odrekla monopolu glede na moč, ki jo ima trenutno v rokah, ali bo pripravljena sprejeti agendo demokratičnih sprememb kajti uh, Kuba bi bila edina latinska država z enostrankarskim sistemom. Če se to uh, ne bo zgodilo. Zato na to tudi ne smemo uh, pozabiti uh, na naše stolišče iz leta 96. Še enkrat sem ga uh, prebral. In uh, zdi se mi, da je v političnem pogledu vse sprejemljivo. Želimo demokratizacijo, uh, kot smo jo zahtevali tudi v vzhodnji Evropi pred 25 leti. In to zahtevamo tudi na Kubi in to se mi zdi prav. Sedaj pa k eh, vprašanju. Bi dejali, da moramo dialog in sodelovanje uspodbujati tudi izven vladnih struktur. In ali bi podprli, če bi kubansko vlado pozvali, da pripravi konkreten načrt, časovni načrt za uh, demokratizacijo uh, države, tako kot uh, recimo na polskem. Gre za prehod eh, od eh, vojaškega režima eh, na demokratičen režim. Ne glede na to, iz kakšne situacije, iz katerega totalitarnega režima naj bi prišlo do preobrata v demokratično državo. ne moremo jim popustiti, ne moremo dejati, da oh, trenutno smo tako romantično razpoloženi. In uh, naša perspektiva je ta, da vam pač želimo malo popustiti. Kako bomo politično gledali na to, da generali in pa visoki politični predstavniki uh, sedaj že nekaj časa kupujejo uh, deleže v hotelih uh, in v, nasplošno v turističnem sektorju. Ali ne bo prišlo do uh, nomenklaturne privatizacije, če ne bomo posegli v to, kot se je recimo uh, zgodilo v Miami? Mislim, da. bi morali imeti načrt eh, za uh, kubanski narod. Želim okvir za privatizacijo, ki bo pravičen za vse eh, in ki bo omogočil demokratične volitve, tako da se bodo lahko ljudje na Kubi sami odločili, kaj pravzaprav želijo. stari režim eh, ne more imeti boljšega izhodišča v novi državi kot eh, ostali eh, državljani. Torej ne smemo pozabiti na prebivalce Kube. Tako da bodo novi odnosi zasnovani na dobrih temeljih. Najlepša hvala. Gospod Freund. Mislil sem, da bom četrti na vrsti, ampak dobro habe zumindest Od leta 98 naprej sem odnose Kube z Zahodom. Želite, da govorim angliško ali govorim pretiho? Ne, ne, nemščina je v redu, razumem eh, nemško, ampak nisem vas dobro slišal. Dobro, bom malo glasneje govoril že od leta 1998 sem se bolj ali manj intenzivno ukvarjal z Kubo. Takrat sem eh, bil pri obisku prejšnjega papeža na otoku. In ena izmed izkušenj iz tistega časa je eh, bila izredna situacija, ki je to državo eh, predstavila povsem drugače, kot smo bili dotlej vajeni. Do konca eh, papeževega obiska se je življenje že vrnilo na ustaljene tirnice in eh, imam določene dvome, da se ni država ponovno eh, pokazala z druge plati, ko ste vi obiskali Kubo ravno v času papeževega obiska. No, to je prva stvar, ki sem jo želel izpostaviti. Drugič pa ste dejali, da naj bi imeli nov okvir za sodelovanje med Evropsko unijo in Kubo. Pogajanja potekajo uh, že približno dve leti in pol in zanima me, ali EU in to vprašanje sem zastavil že v podobni razpravi za neko izvedenko v Madridu, če je EU bila nepripravljena uh, na uh, to izboljšanje odnosov med eh, ZDA in Kubo. Z drugimi besedami, ali so pristojni organi v Bruslju vedeli, da bo prišlo do tega, da bo prišlo do pogajanj, ki bodo vodila v izboljšanje odnosov med Kubo in pa ZDA. In kaj to pomeni tudi za nas? Eh, ali obstaja nevarnost, da nas bodo američani ponovno prehiteli in eh, da, v, da se v tej trojici ne bomo smejali, ampak eh, jokali. Poleg tega pa ste dejali, da bi naj ZDA ukinile trgovinski embargo. No, v to dvomim v tem prihajajočem volilnem letu in še prav posebej glede na možen izid volitev. E, mislim, da e, v tem trenutku vlada velika polarizacija v ZDA. Ali res mislite, da bo v tem trenutku prišlo do spremembe kubanske politike na tej ravni, ki je ključnega pomena za spremembe? Najlepša hvala. Gospod e, Desarnes, Euh, merci, merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Mislim, da moramo vsi izpostaviti zgodovinsko vrednost eh, približevanja Kube in ZDA. Eh, papež je odigral svojo vlogo, eh, ne vem, če smo mi bili prisotni blizu ali pa daleč stran, to je prvo vprašanje. Drugič, edino vprašanje, na katerega moramo odgovoriti mi, evropejci, je, kako bomo spremljali Kubo pri tej dvojni tranziciji. Imamo gospodarsko tranzicijo, ekonomsko tranzicijo, pa tudi demokratično tranzicijo. To je dvojna tranzicija, zato ker sem sama prepričana, da moramo eh, poskušati doseči napredek pri obeh ciljih. Ne smemo imeti dvomov pri obeh ciljih. Zanima me, če je ta dvojna strategija po vašem eh, mnenju izvedljiva in zanima me tudi, če je eh, pristop ZDA enak kot eh, je naš. Hvala. Zdaj pa gospa Sakorafa, izvolite. Esto quiere Pedro. Quiere refle meter a. Hola, dos besitos. Gospod Lefler, dali ste nam zelo pomembne informacije o Kubi in govorili ste tudi o kritičnih pogojih. Še vedno prevladuje mentaliteta iz hladne vojne in zato je tako težko vzpostavljati vezi z, s Kubo. Vendar pa smo zdaj pričo novemu pristopu Omenili ste dogovor o političnem dialogu in sodelovanju, tako imenovani PDCA, ki predstavlja odličen okvir za razvoj enakopravnih odnosov. Ta majhna država je več kot 50 let eh, živela pod pritiskom eh, hudega embarga. Pomembno je, da jo zdaj obravnavamo na enak način. mislim, da bo to zahtevalo veliko naporov, veliko prizadevanja, pa tudi odprt pristop z obeh strani. Mislim, da na naši strani lahko rečemo, da bo ta pristop eh, sprejet brez kakršnih koli pogojev, ki naj bi jih postavljali Kubi. In to je ključnega pomena. Skupno stališče Evropske unije in pa politika, ki velja od leta 1996 naprej, Vse to je predstavljalo oviro za uh, gladek razvoj odnosov med Evropsko unijo in Kubo. Mislim, da moramo upoštevati načelo neumešavanja vnotranje zadeve države. To je prvi pogoj. Naš skupni pristop upam, da bo prinesel rezultate za ljudi na obeh stranih Atlantika. Pozitivno pa je tudi, da so dosedani pogovori potekali v konstruktivnem vzdušju. Zato na obeh straneh obstaja želja, da se odnosi med EU in Kubo še poglobijo. Nadalje želim povedati, da zelo podpiram to, da se še naprej razvijajo odnosi s Kubo. Na Kubi so prevladovali težavni pogoji, to je res, ampak Kuba je ohranila svoje dostojanstvo. Mislim, da bomo v naslednjih korakih, ki bodo potekali v Združenih narodih v zvezi z embargom proti Kubi, torej v tej naslednji fazi, upam, da bomo dosegli pozitivne rezultate za vse vključene strani. Hvala. Hvala, gospod Sakorafa. Zdaj pa gospod Miljan Mon. Eh, gracias, presidente. Gracias. Hvala, predsedujoči. Hvala, gospod eh, Lefer in čestitke za vaše nedavno imenovanje eh, v službi za znanje delovanje. Hvala tudi za vašo predstavitev. Nekaj vprašanj imam in nekaj komentarjev. Prvi, prvo vprašanje. No, rekli ste, da ta proces traja že leto in pol in imeli smo peti krok pogovorov septembra, ali ste opazili v tem času uh, kakšno spremembo v kubanskem pristopu, uh, predvsem glede na normalizacijo diplomatskih odnosov z ZDA. Zanima me, ali to kaj vpliva, ali kakorkoli vpliva. Sam a priori predvidevam, da to ima določen vpliv. Potem me zanima, kakšen je odnos uh, kubanskih oblasti do. Uh, tega dogovora v političnem dialogu in sodelovanju. Prišli smo do zgodovinskega preboja. Um, predvsem se je to zgodilo med Kubo in ZDA. Ali to kakorkoli vpliva na pogajanje o sporazumu z nami? Mm, mislim, da bi se Kuba morala zdaj počutiti bolj uh, sproščeno oziroma udobno v mednarodnih odnosih. Uh, Dosegli so torej normalizacijo s eh, svojo najpomembnejšo partnerico. Mm, ZDA so za Kubo pomembnejša država, kot pa je Evropska unija. No, ali ste opazili kakršnokoli spremembo, kakršenkoli odmik od uh, uh, prvega odnosa Kube? Rekli ste, da ne gre za preferencialni sporazum. Mm. No, če sem prav razumev, gre tukaj bolj za uh, izboljšave, za sodelovanje. Ali nam lahko bolj podrobno opišete vsebino tega ekonomskega oziroma gospodarskega stebra, o katerem ste govorili? No, potem tretja stvar. Evropska unija eh, bo tukaj zauzela stališče do tranzicije, ki že poteka na Kubi in režim se bo prej ali slej moral spremeniti. Eh, to je pravzaprav biološki proces. Ali ta dogovor eh, želi eh, olajšati vlogo Evropske unije oziroma kakorkoli vplivati na tranzicijo pri spremembi režima. Govorili ste o kontinuiteti in pa o spremembah govorili ste o teh dveh stvarih in sam mislim, da se stvari zaenkrat niso bistveno spremenile. V tej perspektivi bi vas rad tudi opozoril na vlogo tega parlamenta. Mi smo vedno podpirali človekove pravice in pozdravljam to, da smo vzpostavili dialog eh, tudi na Visokem komisarjatu za človekove pravice mislim, da tudi tukaj moramo ustrajati. Parlament je zavezan človekovim pravicam, to dobro veste. Veste tudi, da je veliko kubanskih disidentov v zadnjem desetletju dobilo nagrado Saharova. Evropska unija je v vseh državah sveta zavezana človekovim pravicam in mislim, da Kuba tukaj ne sme biti izjema. Treba pa bo ta sporazum še napolniti z vsebino in upam, da boste vi to lahko naredili. Imamo konvencijo Združenih narodov za človekove pravice in politični del eh, te konvencije je zelo pomemben. No, ne vem, ali gre tukaj za podoben model kot na kitajskem, ko so pomembne gospodarske vezi, človekove pravice pa ne tako zelo. Pa še zadnji komentar, govorili ste tudi o embargu ZDA. Zanima me vaše mnenje o tem. Sam glede tega nisem optimist. E, ne gre za to, da bi upoštevali besede Obame ali pa kandidatke Clintonove. Tukaj gre bolj za vlogo kongresa in dokler se ne bo spremenila večina v kongresu, se mi zdi, da bo težko doseči to spremembo pri embargu. Zanima me, kako vi gledate na to. Ali sem sam dobro ocenil to temo, ali lahko pride tukaj še do kakšnega razvoja dogodkov, eh, ko gre za kongres in senat v ZDA. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo dobi gospod Boštinaru. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi vam, gospod Lefer, za vaš prispevek je bil zelo celovit. Zelo pomemben je bil tudi za dobro razumevanje kompleksnosti naših odnosov s Kubo. Sam bom začel s tem, da povem, da moramo na Kubo gledati iz treh zornih kotov. Najprej zornega kota eh, odnosov med Kubo in ZDA zgodovinskega vidika smo bili mi v boljšem položaju, da vzpostavimo odnose z Kubo, ampak vedno so nas presenetili eh, dogodki strani ZDA. Eh, prejšnji teden je eh, minister za trgovino ZDA obiskal Kubo. In ko je predsednik govoril v skupščini Združenih narodov, je na nek način okrivil kongres, da ne dvigne embarga. Torej, v ameriški diplomaciji obstaja uh, resnična zaveza in želja, da se okrepijo diplomatski odnosi. Obama je naredil, kar je naredil proti republikanski večini v kongresu in tudi proti eh, zelo vplivnemu kubanskemu lobiju, ki eh, omogoča izvolitev eh, republikanskih in demokratskih kandidatov v kongres. Drugič, pomembno je tudi upoštevati, da Evropska unija ima zgodovinske odnose s Kubo. Imamo tudi zaveze do Kube in določene države članice, glede na svojo dediščino odnosov s Kubo, eh, so celo izrazile pripravljenost eh, za okrepitev odnosov, torej večjo vključenost pri okrepitvi odnosov. Mislim, da bi morali biti bolj učinkoviti pri uh, vključevanju v odnose uh, s Kubo. Evropa se tudi dobro zaveda, da prihaja do sprememb v Latinski Ameriki. Povsod prihaja do sprememb in Kuba je neke vrste vzvod, prek katerega lahko vplivamo na dogodke v Latinski Ameriki. In eh, ne glede na svojo vlogo, dobro ali slabo, ki jo je Kuba odigrala tekom desetletij, Zato mislim, da bi morali na Kubo gledati ne samo z čustvenega vidika, ampak eh, tudi z pragmatičnega vidika. Morali bi doseči tisto stopno učinkovitosti, da bomo lahko vplivali na pozitiven način, ne samo na Kubo, ampak tudi na Latinsko Ameriko. Potem pa ne smemo pozabiti niti na to, da Kuba ni sama, Kuba ni povezana samo z ZDA in z eh, Evropsko unijo, Kitajska je tudi zelo prisotna tam in mislim, da bo Kitajska kmalo zelo, zelo prisotna na Kubi, enako kot mi in enako kot ZDA, prav tako Rusija. In če bomo mi predolgo razmišljali, potem bi lahko spet izgubili priložnost za to, da Kubo bolje vključimo v sodelovanje. Za določene države članice je bilo to že odnegdaj pomembno. Prepričan sem, da lahko tekom celotnih pogajanj vplivamo na dogodke na Kubi in to na pozitiven in negativen eh, način. Mi smo na nek način eh, ljubosumni na ZDA. V ZDA so uh, dosegli izpustitev določenih zapornikov iz kubanskih zaporov, mi pa ne. Zakaj nam to ne uspe? Ali pa smo pri uh, odnosih tako neučinkoviti? Še nekaj zaskrbljujočih sprememb se je zgodilo pred kratkim v Latinski Ameriki. Uh, če bi bilo sodelovanje med EU in Kubo ukrepljeno, bi take spremembe lahko bolje upravljali, bolje vplivali na nje. Naprimer, padec eh, brazilskega gospodarstva, eh, ki ima velik regionalni vpliv in tako naprej. Ne glede na to, kaj si mislimo o Kubi, mislim, da bi morali naše odnose narediti bolj učinkovite. Kubanci so bili tudi zelo učinkoviti pri. Uh, izbruhu ebole pri pomoči v zahodnoafriških državah. Izkazalo se je, da imajo tudi oni svoj vpliv eh, in da lahko vplivajo na situacijo v regiji, pa tudi drugod. Lahko tudi prispevajo k drugačnemu svetu, kjer bosta Kuba in EU našli eh, načine za sodelovanje. Hvala, gospod boš ti naru, zdaj pa bo spa zuber. Obrigada, senjor prezident. Uh, ah, Krite me gracero, senjor Leffler. Pila. Hvala. Ah, želim se zahvaliti tudi gospodu Leflerju za predstavitev. Srečala sva se že večkrat, predvsem v okviru ah, skupščine Eurolat. Imam dve vprašanji. Prvo je naslednje. Zdaj smo priča zgodovinskemu trenutku. Zgodovinskemu zato, ker eh, se opuščajo določene stare politike. Te politike so vodile v izolacijo kubanskega naroda. In z našega vidika te politike zdaj opuščamo zato, ker eh, niso bile uspešne. Ne glede na to, zakaj niso bile uspešne, mi mislimo, da je temu tako. In uh, dobro je, da se ZDA in EU zdaj bolj vključujeta v odnose s Kubo. Želimo si doseči predvsem eh, normaliziranega dialoga, dialoga med enakovrednimi partnerji, vendar pa dve ahilovi peti še ostajata pri tem dialogu, če bo to res dialog med eh, enakopravnimi partnerji in če ne bo en partner izkoriščal drugega. Slišala sem opis eh, gospoda Leflerja, ko je govoril o pogajanjih s Kubo. Zdelo se mi je zelo čudno, da je Kuba poglobila svoje odnose z ZDA. No, tukaj govorimo predvsem o političnem instrumentu, ki ima tudi veliko simbolnih elementov. Ni pa bilo ustrezne eh, diplomatske nadgraditve in nadaljevanja. Zato me zanima, gospod Lefler, eh, eh kakšne je vaše mnenje o tem, da se odmaknemo od skupnega stališča eh, ali bo komisija omogočila temu, da se katerakoli država iz sveta odmakne od tega stališča. Embarga še vedno niso umaknili, še vedno velja. In v okviru odnosov med Kubo in EU, pa tudi med Kubo in ZDA, torej kakšno vlogo je komisija odigrala v tem okviru za to, da bi ukinila ta embargo. Kot je rekel gospod Lepser, bi bilo embargo dejansko treba umakniti. Hvala, gospa Zuper. Nihče drug se ni eh, javil k besedi, tako da predlagam, da gospod Lepser zdaj dobi besedo in skuša odgovoriti na ta vprašanja. 10 do 12 minut imate na voljo, izvolite. Thank you very much. Thank you. Hvala. Hvala za vse komentarje in vprašanja. Skušal se bom navezati na različne skupine vprašanj eh, glede sprememb v evropski politiki, potem v vlogi skupnega stališča, v vlogi pogajanj, kakšni so izgledi za prihodnost, eh, kakšne so spremembe v politiki ZDA, kakšna interakcija med obema, kakšen je razvoj dogodkov na otoku. In uh, spregovoril bom tudi o globalnem okviru, v katerem se vse to odvija. Gospod Galer je rekel, da je ponovno prebral skupno stališče in da ni našel ničesar, eh, čemur bi bilo možno ugovarjati. No, to je res. Gre za eh, precej eh, splošno besedilo, ki izpostavlja Evropsko stališče v zvezi s tem, kakšno družbo si želimo v državah partnericah. Tukaj pravzaprav ne gre za stališče, kajti nismo napisali ničesar od tem, kaj bi mi spremenili, ampak eh, smo si zastavili samo neko vizijo. In neuspeh tega skupnega stališča je, da eh, tega nismo objavili v uh, uradnem listu Evropske unije. Bilo pa je zelo jasno, ko nam je svet ponudil pogajalski mandat, za politični dialog in pa sodelovanje, torej za ta okvir. Jasno je bilo, da so dolgoročni cilji eh, spodbujanja sprememb in pa spremljanja sprememb na Kubi eh, še vedno veljavni. Ti cilji obstajajo, tukaj gre za neko vzajemno delovanje. To je bilo, oziroma pravzaprav ni bilo skupno stališče, ampak stališče EU. Gre pa za vzajemen proces, kaj ti to pomeni, da stopiš v odnos s partnerjem in eh, da se dogovoriš o določenih pogojih. To so pogoji, pod katerimi eh, se trudiš za poglobljeno sodelovanje in partnerstvo. Glede tega, kaj želimo doseči in na kakšen način, pa mnogi veste, da je že pred nekaj časa, ne vem točno, kdo je to bil, ampak nek ameriški novinar je evropsko zunanjo politiko opisal kot, eh, da govori z mehkim glasom in nosi s sabo velik korenček. Mislim, da bi morali biti ponosni na to. S palicami nismo eh, preveč dobri. Eh, palice se zlomijo, če se pa ne zlomijo, se pa zlomijo ljudje. In mi tega ne želimo. Ne želimo, da bi bili ljudje prizadeti. In zato želimo delati z argumenti, eh, s prepričevanjem, ne pa toliko z usiljevanjem sprememb. Nimamo instrumenta za izvajanje eh, sprememb in reform drugod. Mi to lahko spodbujamo, lahko si za to prizadevamo, ampak v končni fazi je država tista, ki se za spremembe odloči. Torej vlada in ljudje določene države. Če se oni ne želijo vključiti v te spremembe, potem ne bo nič in to velja za Kubo, kot tudi za druge dele sveta. Kot sem rekel, obstajajo še številne države po svetu, ki tudi imajo uh, dolgotrajne vlade oziroma enostrankarske sisteme, s katerimi je Evropska unija sklenila določene sporazume brez posebnih ugovorov tega parlamenta ali pa nacionalnih parlamentov. Sprejeti moramo, da se stvari dogajajo z različno hitrostjo, moramo pa ohraniti svoje cilje in ostati zvesti svojim vrednotam. Če eh, bomo stopili v ta eh, dogovor o političnem dialogu in sodelovanju, pa moramo to narediti, kot je rekla gospa Sakorafa, v partnerstvu. Ne vem, ali eh, lahko gre za nagovorno partnerstvo med EU, ki ima 500 milijonov prebivalcev, in Kubo, ki ima 10 milijonov, ampak vsekakor mora to biti partnerstvo. Upam, da se strinjate z mano, da bomo v tem partnerstvu in v teh pogajanjih vedno zastopali svoje temeljne vrednote. Hkrati pa moramo ljudem omogočiti, da povedo svoje mnenje. Mi verjamemo, da je to najboljši način eh, spodbujanja zaupanja in sprememb v določeni družbi. Še naprej se bomo zauzemali za te vrednote v svojem dialogu, v dialogu s Kubo in v načinu, kako si prizadevamo za sodelovanje s kubanskimi oblastmi in pa tudi z drugimi akteri na Kubi moramo jim ponuditi roko in to čim širši družbi na Kubi. Vedno pa je treba spoštovati zakone. Ne bomo ničesar delali za hrbtom ljudi ali pa za hrbtom zakonov. Približanje odnosov med ZDA in Kubo, kot sem rekel v vodu, je nekaj, kar zelo pozdravljamo. To je dobro za Kubo, dobro je tudi za ZDA in dobro za širšo zahodno pooblo. Dobro je tudi za nas. Mogoče so naša pogajanja zato malce težavnejša, kajti naš pogajalski partner e, ima večje zaupanje, bolj so odločni kot pa morda pred letom dni. Poleg tega gotovo eh, potencial odnosov s severno sosedo vpliva tudi na naša pogajanja. Mm, Američani veliko časa preživijo v Havani in prav je tako. No, to, kar so eh, naredile ZDA in Kuba, je, da so ponovno vzpostavili diplomatske vezi. Kot ste vi rekli, predsedujoči, pa ima EU odnose s Kubo že več kot 30 let in eh, številne države članice celo dlje kot to. Mi smo dlje v odnosih skupaj kot pa ZDA. Če bi dali venezuelsko nafto na eno stran, mogoče bo to storila Venezuela, potem je Evropska unija eh, največja investitorka na Kubi, največja. Eh, vlagateljica, trgovinska partnerica in zato tudi največ prispeva k gospodarski modernizaciji. Tu bo še vedno res. In ko se Kuba trudi za tesnejše odnose z ZDA in ko analizira Mm, situacijo po embargu, kakšna bi ta lahko bila, pa se tudi zaveda, da v zgodovini 20. stoletja, torej da je Kuba prvo polovico 20. stoletja preživela v popolni, skoraj popolni odvisnosti od te severne sosede v drugi polovici stoletja pa od eh, neke druge vele sile na drugem delu sveta, ampak obe državi sta Kubo pustili na cedilu. Kuba se zdaj zaveda, da e, naslednjič ne sme vsega staviti na enega samega partnerja. In mislim, da bo to okrepilo sporazum z EU, ne pa ga ošibilo. Kuba na nas namreč gleda kot na uh, razširitev svojih uh, eh, partnerstv. Mm, na nas se tudi zanesejo in nam zaupajo. Torej, mislim, da nas ne sme skrbeti, da bi eh, Kuba izgubila zanimanje za EU in se obrnila stran. Ne zaradi ZDA, ne zaradi Rusije, ki bo zelo težko prišla nazaj na stanje izpred 20 let. Prav tako nas ne sme to skrbeti zaradi Kitajske. Mi pozdravljamo e, to, da je Kitajska močneje vključena e, na Kubi kot gospodarska partnerica, e, partnerica pri sodelovanju in vlaganju. Mislim, da je to dobra novica, kajti na Kubi obstaja veliko prostora za vse nas. Zato se mi zdi, da nas eh, v tem pogledu ne sme nič skrbeti. Potem ste govorili o dvojni tranziciji, gospod Sahnes, eh, gospodarska in pa demokratična tranzicija, to je res. Menim, da so obi tranziciji povezani med seboj in v končni fazi ena ne bo uspešna brez druge mislim, da ne moreš iti taci eh, pač brez upoštevanja ene ali druge tradicije. Tudi kubanske oblasti se tega zavedajo. To je tisti del, ki zadeva kontinuiteto, torej stalnice v kubanski družbi. Lahko moderniziramo trenutni sistem in ga naredimo bolj učinkovitega, bolj dinamičnega boljšega pri ustvarjanju delovnih mest, bolj konkurenčnega. E, torej, to lahko dosežemo samo z določenimi spremembami. Ni e, veliko primerov na svetu, ki bi dokazovali nasprotno. Mm, vendar pa mogoče na našo vizijo vplivajo tudi naše lastne izkušnje in izkušnje ne vidimo vsega. Mi spodbujamo to, da bi iskali nove načine sodelovanja, tudi nove načine razmišljanja pri naprimer kmetijskih projektih eh, z zadrugami. Skušamo zagotoviti, da bi eh, zadruge dosegle več manevrskega prostora za svoje odločitve, tako da bi lahko odločitve sprejemale na lokalni in regionalni ravni, da ne bi bile odgovorne samo za proizvodno. Uh, eh, ampak tudi za trženje. Vendar pa mislim, da bo to trajalo še nekaj časa, pot je še kar dolga, če ne celo daljša na politični ravni. Spremembe prihajajo na tem področju, eh, se dogajajo spremembe, spreminja se naprimer eh, volilna zakonodaja in pa določene eh, zastopstvene strukture. No, vendar pa na kratki rok ne smemo pričakovati struktur, ki bodo podobne našim. Vendar to je priložnost, za, če ne drugega, za javno razpravo v zvezi s tem, kam kubanska družba želi iti. Ključnega pomena za nas pa je, da naredimo vse, kar je v naši moči, zato da se razširi prostor za javno razpravo. To bo v interesu kubancev in kubanske družbe, predvsem njih. Več politične in javne razprave o prihodnosti njihove države. To bo tudi nam omogočilo, da jih bomo lahko spremljali pri tem procesu. To bomo tudi naredili na političnem področju in na gospodarskem področju jih bomo spremljali. Gospod Miljan Mon, vi ste omenili gospodarski stebr. Kot sem rekel, ne gre za preferencialni sporazum, kajti nikoli niso prosili za takega. In vedno je pri državno vodenem gospodarstvu vedeti, kako se bodo stvari izvajale. Je pa to tak sporazum, ki zagotavlja, da vlagateli lahko vložijo svoj denar na produktiven način in v zaupanju, da se pravila igre ne bodo uh, hitro spremenila. Na kitajskem, oziroma oprostite, na Kubi so sprejeli nov uh, investicijski zakon pred približno enim letom. To je velik korak naprej, ki pa še potrebuje eh, določene oporne strukture. Uh, trgovina ima določene olajšave. Mi pomagamo kubanskim gospodarskim akterjem, eh, tudi neodvisnim oziroma delno neodvisnim akterjem, eh, da izkoriščajo priložnosti, ki jih imajo v Evropi. Pomagamo jim, da bolje razumejo evropski eh, trg in pa evropske vzorce potrošnje. Na ta način bodo lahko izboljšali kontinuiteto v kakovosti in bolje zadostili potrebam in pričakovanjem evropskega trga. To so področja, ki lahko eh, veliko pomagajo. Na ta način lahko vzpostavimo tudi mostove zaupanja s kubansko upravo. Na tehnični ravni, s časoma pa bomo lahko prešli tudi na politično raven in eh, se vklopili tudi v dialog o nadaljnih reformah in pa strukturnih spremembah v kubanskem gospodarstvu in pa kubanski družbi. To bo seveda zahtevalo svoj čas, ampak eh, mi smo pri tem predvsej potrpežljivi in smo pripravljeni Kubo spremljati na tej poti. O, razmišljali o tem, kako v interesu kubanskega ljudstva a, eh, spremljati določene spremembe. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Lefler, hvala kolegi. Mislim, da je bilo zelo koristno, da smo imeli to razpravo o izboljšavi odnosov med EU in Kubo. Peti krok pogajanj eh, se je ravno kar iztekel, poleg tega se izboljšujejo odnosi z ZDA. Eh, vi ste bili na Kubi na petem krogu pogajanj, mislim, da je za nas pomembno, da si. Eh, tudi širše ogledamo odnose z regijo, z Latinsko Ameriko. Omenili ste tudi proračunsko postavko eh, v ta namen v finančnem okviru od leta 2014 do 2020. Potem imamo tukaj še um, temo človekovih pravic. Eh, upamo, da bodo nekoč na kupi potekale pravične volitve. No, to je bilo vsega danes, jutri pa se spet sestanemo ob 9.00 zjutraj za glasovanje. Hvala.